Spoštovani kolegi in kolegice, začeli bomo se stankom, dnevni red je zelo poln. Najprej bi vas rada obvestila, da smo prejeli prošnje za spremembo dnevnega reda današnjega sestanka in pa jutrišnjega sestanka. Gospod Boštinaru nas je prosil za spremembo zaradi drugih pomembnih obveznosti v parlamentu, ga med tretjo uro in 4.15 ne more biti tukaj, tako da prosi za predstavitev takrat, ko bo tukaj. Mislim, da smo lahko prožni, saj imamo ogromno različnih točk za glasovanje na dnevnem redu, tako da sprejemamo prošnjo gospoda Viktorja Boštinarja. Še ena točka, formalna sprememba. Minister Andreas Mavrjanis naj bi bil z nami. Z četrtka predstavljamo sejo na sredo, izmenjali bomo mnenja s ciprskim predsedstvom in z ministrom za evropske zadeve, gospodom Mavrejanisom. To seveda pomeni, da točka številka 4, številka 5 in številka 6 te točke umeščamo na četrtko dnevni red. Začeli bomo od 9. pa do pol 11. Izvolite, beseda je vaša. Ja, dank, frau... Najlepša hvala, predsedujoče. Gre za glasovanje, ki ga imamo danes na dnevnem redu. Danes naj bi glasovali o petih poročilih, ki so vezane na strukturne sklade za obdobje 2014 do 2020. No. A imate angliško tolmačenje? Na drugem kanalu poslušamo nek drug čudovit jezik, ne pa angliščine. Deluje zdaj tolmačenje? Dobro, hvala. Torej, gre pravzaprav za temeljno usmeritev strukturne politike, gre za 360 milijard evrov. In najprej bi se zahvalil vsem tistim, ki so v zadnjih dneh in nočeh pravzaprav tr vse čas trdo delali za to, da bi nam predložili ustrezne glasovalne sezname. E, imam tudi že lastne izkušnje s temi postopki, ampak zdaj kot e, zgolj član tega odbora moram reči, da sem včeraj ob 15. prvič imel možnost upogleda v kompromise. In eh, šele včeraj sem torej lahko se o tem pogovarjal s svojo poslansko skupino. Eh, poročevalci so potem dejali, kompromisi so, kakršni so, tu ni mogoče nič spreminjati, to morate sprejeti. In zdaj se sprašujem, kakšno možnost sploh imam kot član tega odbora, da sploh posegam v te predloge sprememb. Eh, poleg tega glasovalnega seznama tudi še nismo imeli v tisti fazi, smo ga dobili šele kasneje in eh, vrhunec vsega danes ob treh po noči, torej je potem prišla, eh, prišel ta glasovalni seznam. Gospe in gospodje, ta postopek, ki nam ga usiljuje peščica, je nedemokratičen, je nepregleden in je v nasprotju z vsemi parlamentarnimi pravili zato eh, zahtevam, da danes glasujemo samo o tistih poročilih, o katerih smo lahko poglobljeno razpravljali. Naj povem, da se vsebinsko ne strinjam z marsičem, kar je v, tudi v teh poročilih, ampak imeli smo vse možnost o tem razpravljati. Zato konkretno uh, vlagam zahtevo, da danes glasujemo samo o kohezijskem skladu o obmejnih regijah, ne vem natančnih naslovov zdaj, ampak veste, kaj imam v mislih. E, poročilo, kjer je Maritere Sanče-Smit poročeval o senci in pa, da glasujemo o poročilu Joachim Celer. E, bi pa odložili poročilo Olbricht in splošno uredbo o strukturnih skladih, to je poročilo Van Nistelrooy in Krell. Gospe in gospodje, v času poletja se ne dogaja veliko. E, in tudi ne verjamem, da bo ciprsko predsedstvo sprožilo kaj novega. In vsi bomo imeli čas in možnost, da si stvari v miru ponovno pogledamo in da se po poletnih počitnicah lotimo resnih pogajanj. Mislim, da je to edina možnost, da bomo vsi lahko sodelovali v postopku. E, prosim, da Eh, sprejmete to odložitev in zelo vesel bi bil vaše podpore. Hvala. Najlepša hvala, Markus. Gospa Krel. Eh, Najlepša hvala, predsedujoča. Rada bi ogovarjala zahtevi Markusa Piperja. Eh, od konca oktobra lani se v odboru eh, zelo poglobljeno pogovarjamo eh, o teh poročilih. Dobili smo delovne dokumente, o katerih smo govorili ne samo v odboru, tudi v delovnih skupinah, seveda tudi v delovnih skupinah posameznih poslanskih skupin. In zelo pogosto smo eh, se srečevali zato, da bi razpravljali tudi o kompromisih in o kompromisnih predlogih sprememb, ki so jih. Eh, torej, ti kompromisni predlogi, ki so jih predložili, so rezultat teh eh, dolgih poglobljenih razprav v odboru in v delovnih skupinah. Mislim, da bi naredili veliko napako, če ne bi danes kronali tega dela z glasovanjem, ki nam daje mandat za pogajanja. Bomo, oziroma lahko bi postali prvi odbor, ki pri velikem svežnju najrazličnejših programov in projektov eh, bo opravil svoje glasovanje in bo dobil tudi pogajalski mandat to je pomemben političen signal parlamenta na vzven in s tem bi jasno povedali, da imamo s kohezijsko politiko v rokah instrument, s katerim lahko pomagamo regijam in državam članicam iz težkih gospodarskih razmer, iz gospodarske krize. Lahko torej posredujemo signal, da Evropski parlament skrbi za državljane in državljanke v regijah in zato je po mojem mnenju izredno pomembno, da glasujemo danes. Tu gre tudi za pogajalski mandat, kot sem dejala, poročevalci se bodo tekom triloga vedno znova vračali od odbor, vam poročali, se pogovarjali z vami, govorili bomo tudi o morebitnih spremembah mandata. Skratka, še naprej bo potekal ta proces na transparenten in prijateljski način in zato vas prosim, da ne podprete zahtevka Markusa Piperja. No, Najlepša hvala. François Alfonsi. Oui. Euh, nous... Strinjamo se s temi pripombami, gospod Krelj. Menimo, da je delo intenzivno, je pa tudi demokratično in zato je gre prav gotovo zahvala poročevalcem, ki so trdo delali. In eh, tudi v interesu je, da glasujemo o tem hitro in da dobimo na mizo tudi proti predloge. Najprej je to naša vloga, naše poslanstvo, hkrati pa tudi v okviru pogajan, eh, kajti vse to je Lizbonska pogodba zelo ukrepila in parlament ima na voljo dovolj časa za to in smo proti temu odlogu. Uh, uh Najlepša hvala. Še kakšen komentar v povezavi s to temo? Ne vem, če moramo glasovati o tem. Če prav razumem, vsi podpirate ohranitev te točke na današnjem dnevnem redu, vsaj v večini. Sem pa pripravljena na glasovanje, če želite. Prav na mizi je predlog, da glasujemo. Kdo je za obravnavo to vrstnega dnevnega reda, kot ga imamo sedaj, kar pomeni, da bomo glasovali o predlogih sprememb za uredbo. Mislim, da je to velika večina. Vseeno pa me še zanima, kdo je proti. Trije glasovi proti. In še Markus, štiri glasovi proti. Odgovor je torej jasen osnutek dnevnega reda je sprejet. Še enkrat bi vas rada opozorila, da se ta sestanek prenaša tudi po spletu. In sedaj smo pri naslednji točki. Sprejete zapisnika sej 29. in 30. maja. Zapisnik ste dobili. Sprejeli ga bomo na koncu sestanka, če ne bo nobenih komentarjev. Tretja točka sporočila predsednice, zaenkrat jih nimam, tako da se lahko lotimo naslednje točke. Kar je v bistvu sedemnaesta točka na dnevnem redu, sestanek s ciprskim predsedstvom. Nekateri kolegi so ravno kar prešli. Z nami je namestnik ministra za evropske zadeve Andreas Mavrojanis. Dobrodošli. Vaše predsedstvo bo izjemno pomembno ne le za nas tukaj v odboru regi, ampak za številne druge deležnike in zainteresirane strani, ki čakajo na konec pogajanj o proračunu in o zakonodajnem okviru. Ne pozabite na pomen ciperskega predsedstva. Veliko dela vas čaka v naslednjih nekaj mesecih. Beseda je vaša. Madam uh, Chair, dear Ms. Hubner, honorable members, ladies. Gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, najprej bi zrad izrazil svojo hvaležnost za vaše vabilo. Veselje mi je, da vam lahko danes predstavim glavne prednostne naloge ciprskega predsedstva, še posebej na temo kohezije. Še posebej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in vsem odborom tega parlamenta. Igrate izjemno pomembno vlogo pri varovanju in promociji demokratizacije Evropske unije. Aktivno sodelujete v postopku sprejemanja odločitev zaradi pristojnosti, ki ste jih dobili z Lizbonsko pogodbo. Za nas je Evropski parlament ključni partner, s katerim bo naše predsedstvo sodelovalo. Lahko prevedete našo vizijo v skupne strategije. Tesno sodelovanje je bistvenega pomena, če želimo narediti korak naprej v Uniji. Več korakov smo že naredili. Sodelovali smo med z, z odbori, predsedniki odborov pa so maja prav tako sodelovali z nami, obiskala nas je tudi konferenca predsednikov. Zavezani smo k krepitvi tega sodelovanja. še naprej si bomo prizadevali za konkreten napredek pri tem ogromnem, obsežnem delu, ki nas čaka. Smo v enem izmed najpomembnejših obdobij naše nacionalne zgodovine. In uspešna obravnava in uspešno delovanje v sklopu predsedstva je za nas zelo pomembno. To je pomembno za državo in za državljane in državljanke. Dejstvo, da prevzemamo predsedstvo v tako ključnem trenutku, pomeni, da je naloga še težja. Na mizi imamo pogajanja o finančnem okviru, ki bo služil izvajanju razvojnih programov in pobud v Evropski uniji v naslednjem programskem obdobju. Vse skupaj se dogaja v času krize, ki ima velik, velik učinek na gospodarstva in družbo v Evropski uniji. Globalna gospodarska in finančna kriza je resno vplivala na naše državljane. Države članice evrskega območja so pod velikim pritiskom. Ravno zato moramo sedaj sodelovati, zato da bo Evropska unija iz krize išla še močnejša in bo ohranila svoj položaj na mednarodni ravni. Potrebujemo reforme, s katerimi bomo premostili vrzeli in izzive pred nami. Ohraniti je potrebno temeljne vrednote in temeljne načela, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Ciprsko predsedstvo želi podpirati zamisel dela za boljšo Evropo. Evropska unija mora biti bolj relevantna za državljane in državljanke biti mora učinkovitejša, prispevati mora k trajnostni rasti in k več delovnim mestom. Osredotočiti se je potrebno na socialno kohezijo in solidarnost, v enem pa se treba boriti proti vedno večji brezposelnosti med mladimi. Glavni cilj je torej, da pustimo in zagotovimo boljšo Evropo prihodnim generacijam. To bomo počeli na štirih glavnih temeljih. Potrebujemo učinkovitejšo in trajnostno Evropo. Drugič, potrebujemo Evropo rasti. Drugič, potrebujemo Evropo, ki je relevantna za državljane, ki je solidarna in kohezivna. In četrtič, potrebujemo Evropo, ki sodeluje s svojimi sosedami. Več časa bi rad posvetil prvi prednostni nalogi - promociji učinkovitejše in trajnostne Evrope. V okviru te točke se bomo v ciperskem predsedstvu osredotočili na zaključek pogajanj o naslednjem finančnem, večletnem finančnem okviru za obdobje 2013-2020 uspešen zaključek pogajen o tem svežnju je zelo pomembna naloga, ki jo imamo. Cipersko predsedstvo bo skušalo voditi razprave v naslednjih šestih mesecih. Večletni finančni okvir je ključno orodje za okrepitev prihodnosti Evropske unije. Gradili bomo na napredku, ki ga je zagotovilo dansko predsedstvo. Sodelovali bomo s predsednikom Evropskega sveta, s predsednikom Evropske komisije. Seveda pa bomo tesno sodelovali tudi z Evropskim parlamentom. Spoštovali bomo ulogo, ki jo ima Evropski parlament in ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Potrebujemo jasen proračun, s katerim se bomo lahko zoprestavili težavam in izzivom in izpolnili naše cilje za boljšo, učinkovitejšo Evropo. Imamo že dobre temelje za pogajanja. In kot sem že dejal, ta pogajanja potekajo v težkih gospodarskih okoliščinah. Naslednji večletni finančni okvir bi nam moral omogočiti ustrezna sredstva, ustrezne instrumente, da bomo lahko išli iz krize. To bi morala biti trdna osnova za stabilizacijo evropskega gospodarstva. Znotraj večletnega finančnega okvira je potrebno zagotoviti, da bomo še naprej lahko učinkovito financirali vse projekte, ki jih imamo na mizi. Vse večje evropske politike imajo potencial za krepitev rasti in zaposlovanja. Podpirati je potrebno raziskovanje in razvoj, izobraževanje in osveščanje. S tem bomo izpolnili dolgoročno vizijo Evropske unije in spodbudili rast. Načelo odličnosti je potrebno ohraniti. Vse države članice morajo imeti možnost, da sodelujejo pri procesu zagotavljanja enakih možnosti. Vse to bo pomagalo pri izpolnjevanju strategije Evropa 2020. Potrebujemo učinkovito Evropsko unijo, ki podpira rast, konkurenčnost in zaposlovanje. Še posebej, kot sem že dejal, za mlade. Proračun Evropske unije mora imeti na voljo ustrezna sredstva za izpolnitev ciljev Evropske unije. Spoštovati je potrebno načelo solidarnosti in prispevati k gospodarski in socialni koheziji obenem potrebno mehanizem za izvajanje poenostaviti, postati mora učinkovitejši, obenem pa je potrebno vedno spoštovati tudi načelo proporcionalnosti. Pri tem ne govorimo le o evropski solidarnosti, gre za investicijo. Investicijo, ki zagotavlja rast in nova delovna mesta. Ta politika je pomembna tudi za integracijo okoljskih ukrepov. Poenostavljanje in zagotavljanje učinkovitosti teh politik nam bo omogočilo, da tudi v prihodnosti odigramo pomembno vlogo pri zagotavljanju rasti in novih delovnih mest. Potrebno je doseči ravnotežje med izdatki in prihodki. Na strani izdatkov moramo prav tako zagotoviti ravnotežje med različnimi elementi in različnimi politikami. Enako pomembna so načela enakosti med državami članicami in te je potrebno vedno imeti v mislih, ko govorimo o prispevkih držav članic za proračun Evropske unije. Spoštovati je potrebno ta načela. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem našega delovnega načrta. Večletni finančni okvir bo na agendi vseh svetov za splošne zadeve pod ciprskim predsedstvom, dokler se pogajanja ne zaključijo. Poleg formalnih svetov za splošne zadeve, bomo organizirali tudi neformalne seje ministrov za evropske zadeve na Cipru konec avgusta. Tam se bomo pogovarjali zgolj in le o večletnem finančnem okviru. Včeraj smo pričeli tudi z bilateralnimi sestanki z vsemi državami članicami. Na osnovi teh dvostranskih sestankov bomo še naprej razvijali pogajalsko škatlo. Ob tem bomo upoštevali tudi razprave v svetu. Seveda ni potrebno posebej omenjati, da bomo tukaj sodelovali tudi z Evropskim parlamentom. Z Evropskim parlamentom se bomo pogovarjali pred vsakim svetom in na to tudi po vsakem svetu. Pogajalsko škatlo želimo dokončno oblikovati pred oktobrskim svetom. Glede na trenutni urnik ciprskega predsedstva bomo o novi pogajalski škatli govorili septembra na Koreperju in na to na svetu za splošne zateve 24. septembra. želimo, da bo ta dokument dovolj zrel, da se ga bomo lahko na to lotili na Evropskem svetu oktobra. Če to ne bo uspelo, bomo še naprej delali v koreperju in pripravljali dokument za mesec december. Poskušali bomo zagotoviti čim večji napredek. Obenem pa ne želimo prejudicirati rezultatov pogajanj o večletnem finančnem okviru. Še naprej si bomo prizadevali za delni splošni pristop, kar pa se tiče sodelovanja Evropskega parlamenta, pa želimo nadaljevati z enakim postopkom sodelovanja in pogajanja s parlamentom. Kot sem Že dejal je bila takšna praksa tudi v času danskega predsedstva. Predsedstvo bo svet za splošne zadeve jaz, eh, redno obveščalo o pogajanjih z Evropskim parlamentom. Želimo okrepiti ta pogajanja s parlamentom, zato da bi zagotovili, da bo parlament pravočasno dal zeleno luč pri pogajanjih. Le tako bomo lahko ob pravem času sprejeli vse odločitve. Zavezani smo k trdemu delu, naredili bomo vse, kar lahko, da dosežemo ta precej ambiciozen cilj. Kot veste, je v teh pogajanjih veliko parametrov. Nekateri niso pod našim nadzorom. Sodelovati moramo zato, da zagotovimo dobro upravljeno delo, ki bo koristilo interesom celotne Evropske unije. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, dovolite mi, da se sedaj lotim vprašanja kohezijske politike. Zagotavljanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije je zelo pomembno vprašanje gre za ključ do tujih investicij, rasti in zaposlovanja. To je eno naj, izmed najpomembnejših orodij za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 in krepitev notranjega trga. Vizija nove politike, ki je učinkovitejša, je odvisna od pogajanj o zakonodajnem svežnju za obdobje 2014-2020. Ena od prednostnih nalog ciprskega predsedstva je o pravem času sprejeti novi zakonodajni svežen kohezijske politike. Države članice in regije se morajo pravočasno pripraviti pred začetkom novega programskega obdobja, tako da bo to prihodno obdobje potekalo gladko. Spet računamo na sodelovanje vseh, zato da bomo zagotovili dober napredek. V svetu je dansko predsedstvo doseglo veliko napredka. Veliko smo dosegli v skladu z našim ciljem za poenostavljeno in učinkovitejšo politiko, ampak dela je še veliko. Začeli smo že z intenzivnim delom v svetu. Želimo zaključiti z vsemi odprtimi vprašanji do, let, do konca leta 2012. O tem bomo govorili tudi na svetu za splošne zateve oktobra in decembra. Sprijeti moramo dogovor na osnovi tako imenovanega delnega splošnega pristopa glede nadzora upravljanja, proračunskega nadzora, od ozemeljskega upravljanja in drugih vprašanj. Obenem se osredotočamo tudi na sodelovanje z Evropskim parlamentom. Pozdravljamo napor in trud, ki ga je v to področje vložil vaš odmor, ki eh, bo danes in pa jutri glasoval o posameznih poročilih na temo zakonodajnega svežnja za obdobje 2014-2020. Na osnovi tega, kar smo že dosegli v svetu, želimo z vami doseči čim več napredka pri tem svežnju. Pri tistih vprašanjih, kjer dogovora v svetu še ni bilo, pa smo pripravljeni prisluhniti vašim komentarjem in zamislim. Naj vas spomnim še na eno izmed prednostnih nalog ciprskega predsedstva glede kohezijske politike. In to je napredek pri ozemeljskem pristopu te politike. Teri, ozemeljska kohezija je okrepljena v pogodbi in zato ima sedaj pomembno ulogo pri prevajanju te politike v prednosti za Evropsko unijo. Sodelovali bomo z vsemi pristojnimi organi in z vsemi generalnimi direktorati in direktori z tega področja. Želimo graditi na delu prejšnjih predsedstev, promovirati in izvajati ozemeljske cilje 2020. Pogovarjali se bomo tudi o perifernih in morskih regijah in to na Cipru. Tukaj bomo govorili predvsem o izzivih, s katerimi se soočajo države članice v kontekstu kohezijske politike. Ciprsko predsedstvo bo pripravilo tudi sestanek ministrov, ki so odgovorni za kohezijsko politiko. Izmenjali bomo mnenja glede upravljanja, programiranja in koordinacije sredstev v sklopu naše nove politike. Obene bomo govorili tudi, kako pomembna je kohezijska politika za zagotavljanje rasti v Evropski uniji. Gospa predsednica, delegacije bodo seveda eh, povabljene k sodelovanju. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, še enkrat bi se vam zahvalil za vaše vabilo na današnji sestanek odbora. Predstavil sem naše velike ambicije za obdobje naslednjih šestih mesecih. Prosim vas za sodelovanje, za partnerstvo. Vsi imamo na mizi veliko, veliko dosejev. Veselim se konstruktivnega sodelovanja z vami v naslednjih nekaj mesecih, še posebej kar se tiče pomembnega svežnja kohezijske politike, ki lahko našim regijam omogoča investicije, s katerimi bomo išli iz krize. Preden zaključem, bi rad povdaril, da bo ciprsko predsedstvo naredilo vse, da bo zagotovilo sprejetje svežnja kohezijske politike v skladu s pogodbo in ob pravem času. Pri tem bomo spoštovali pomembno vlogo Evropskega parlamenta. Na kratko, svet ima del, delni splošni pristop, pripravljen na sodelovanje z Evropskim parlamentom. Čim prej želimo zaključiti ta pogajanje, zato da lahko začnemo uporabljati sredstva takoj, ko bo to potrebno leta 2014. Čim prej moramo sprejeti večletni finančni okvir. Gospa predsednica, delegacije bodo povabljene na sestanek o koheziji 6. novembra na Cipru. Septembra pričakujemo tudi obisk delegacije na Cipru. Poskušali bomo narediti vse, da zagotovimo napredek tudi v svetu. Dovolite mi, da sedaj zaključim in izrazim svojo veliko hvaležnost za pragmatičen pristop, ki ste ga obrali v tem odboru na tako pomembno temo. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Hvala za vaš govor. Mislim, da ste bili realistični, a hkrati optimistični. E, prvi govornik je gospod Stavrakakis kot podpredsednik. Hvala lepa, gospod minister. Naj vas pozdravim in pozdravim tudi predsedujočega. E, svetu eh, tukaj in eh, vemo, da je Cipr prevzel predsedstvo v zelo težavnem trenutku. Potrebno je razpravljati v bodoči kohezijski politiki in svežni ukrepov na tem področju. In eh, zato bo tu Cipr gotovo moral odigrati pomembno vlogo. In prav tako smo prepričani, da je ciprsko predsedstvo doumelo pomembno vlogo, ki jo bo igrala kohezija v arhitekturu in tudi večletnem finančnem okviru. To bo glavni finančni instrument Evropske unije za zmanjševanje neenakosti, spodbujanju rasti spodbujanju konkurenčnosti in hkrati tudi ustvarjanju novih delovnih mest. Naj vam želim veliko uspeha pri tem pomembnem delu. Hvala lepa. <clears throat> Hvala lepa, gospa eh, predsednica, gospod minister pozdravljamo vas tukaj. Prevzeli ste zelo pomembno vlogo in sicer, da vodite pogajanja glede številnih pomembnih instrumentih. Kohezija med različnimi politiki je tisto, kar potrebujemo, zato da bi dosega, dosegli cilje Evrope 2020. Potem tudi na področju regionalnega razvoja morate skušati priti do sporazuma o sodelovanju regij, regionalnih in teritorijalnih skupnosti pri vprašanjih tega razvoja na tem eh, področju. In v tem predsedstvu je potrebno priti do sporazuma o partnerskih odnosih, da ima to zavezujoči karakter in eh, da se to dogaja na relaciji eh, komisije, parlamenta in regionalni razvoj je zelo pomemben. Da bi bil še bolj, pa se moramo osredotočiti na pristop od spodaj na vzgor. Regionalne in eh, teritorijalne skupnosti pa morajo sodelovati v vseh teh procesih. Države same ne morajo, morajo narediti vsega. Potrebno je to delati tudi prek teh nivojev tako na lokalni ravni, na ozemljski ravni. Prav tako pa je potrebno nameniti potrebno pozornost ustvarjanju delovnih mest. Kaj ti? Gotovo bo potem to podlaga za presojo uspešnosti potrebujemo dober instrument, to pa je spodbujanje politike glede zaposlovanja, zlasti zaposlovanja mladih. Trenutna kriza ni le gospodarska, temveč tudi okoljska in podnebna kriza. In vi prav gotovo še posebej dobro kot otoška država razumete, kaj pomenijo podnebne spremembe in eh, zato bi se eh, morali še posebej osredotočiti na to. Morda bo o tem spregovoril eh, nekoliko kasneje gospod Alfonsi. Prav tako želim povedati, da je zelo pomembno glede na to, da ste otoška država, da bi lahko spodbujali tudi razpravo o tovrstnih vprašanjih na področju okolja, prometa in nasploh gospodarskih vprašanj. Hvala najlepša hvala gospod van nistelrooij. hvala govorili ste o optimizmu in to je seveda povezano tudi z občutkom za realnost in z ambicioznostjo v času krize, v takih razmerah je seveda zelo težko obravnavati zahtevne dosjeje. Eh, vsekakor pa vam lahko zagotovimo, da naš odbor podpira vaš pristop. Tisto, kar je bilo eh, pripravljeno pod danskim predsedstvom, zdaj prehaja v naslednjo fazo, kajti eh, končno dobivamo mandat, da zagotovimo jasnost glede posameznih zadev. Določeni akti so v mestnem času bili sprejeti v svetu, mi pa smo zdaj tudi eh, na tem, da se vključimo v pogajanje, da sprožimo postopek soodločanja in eh, mislim, da je pomembno, da čim prej pridemo do dokončnih rešitev. Veseli me, da želite parlament dejavno vključiti v svoj načrt dela. To je povezano tudi z neformalnim zasedanjem ministrom, z zasedanjem visokih uradnikov in seveda tudi eh, z vašim upanjem, da boste eh, sprejeli tudi naše predstavnike, delegacija poročevalcev in poročevalcev v senci vas bo, eh, se bo z veseljem odzvala na vaša povabila. Eh, torej, lahko se pridružim eh, pohvalam danskemu predsedstvu in zgolj upamo lahko, da bo naša vloga so zakonodajalca v prihodnje v večji meri uresničena. E, eh, Ker ti enostavno ni spremljivo, da eh, se pr, eh, svet enostavno odloči, da se v nekaterih stvarih ne bo pogajal. Naprimer, tudi v okviru večletnega finančnega okvira je veliko stvari, ki bi sodile v naše pristojnosti, o katerih bi se morali mi pogajati. Prehodne regije, financiranje, različni skladi, vse to so stvari, ki bi jih morali obravnavati mi in o tem bi se morali izčrpno pogovoriti, kajti ne more se dogajati, da eh, zadeve, ki so, eh, oziroma pravice, ki so zapisane v Lizbonski pogodbi, eh, se ne uresničujejo in eh, to je res eh, zelo občutljiva točka za parlament. Eh, ne more se dogajati, da so še vedno večletnem finančnem okviru stvari, kjer parlament ima pravico samo dati svoje soglasje. Tu je eh, potreben drugačen pristop. Eh, Kaj ti, eh, če hočemo imeti dejanski večletni finančni okvir, potem bi moralo tudi tukaj veljati soodločanje. kaj ti ta okvir ni samo okvir kot tak, ampak eh, je vezan tudi na določene obveznosti. In to je še dodaten razlog, zakaj bi morali biti o, eh, vključeni. Potem pa za zaključek še nekaj. imamo tudi dejavnosti v primeru naravnih katastrof, solidarnostni sklad in tu je parlament večkrat izpostavljal, da želimo prožen pristop. Že leta je to v odnosu med eh, svetom in parlamentom blokirano, uh, Eh, in dobro bi bilo, če bi uspeli tukaj eh, stvarem dati nov zagon, ampak prihajate z otoka, veste, kaj pomenijo podnebne spremembe, veste, kaj vse nepredvidljivega se lahko eh, zgodi in upam, da boste uspeli tukaj doseči kakšen premik, mi vas pri tem vsekakor podpiramo. Najlepša hvala, Konstance Krenj. Najlepša hvala, gospod minister. Zelo pozorno sem vam prisluhnila in eh, upam, da boste enako storili tudi vi. Kot rečeno, zelo pozorno sem, sem vam prisluhnila in veseli me, da ste predstavili zelo ambiciozen program za čas vašega predsedovanja. Naša poslanska skupina eh, podpira vaše cilje in veseli me, ko slišim, da želite eh, zaključiti postopek v zvezi z večlečnim finančnim okvirom v sodelovanju s parlamentom. In eh, konkretno v zvezi s tem imam seveda vprašanje, kaj ti dansko predsedstvo je oblikovalo več svežnjev eh, pri pogajanjih in približno 80 odstotkov naj bi teh svežnjev naj bi se eh, obravnavalo v soodločanju in eh, domnevam, da bo vaše predsedstvo to upoštevalo in da pri večletnem finančnem okviru ne bo samo sprejemalo odločitev, ki bi morala biti sprejeta v soodločanju, in da ne bo prišlo do kakšnih vnaprejšnjih odločitev, ki bi otežile pogajanja s parlamentom. Torej, izredno vas svarim pred tem, da bi šli po taki poti. To smo tudi danskemu predsedstvu večkrat eh, jasno povedali, vedno znova so nam zagotavljali, da Eh, bodo ravnali, kot so obljubili, ampak vendarle eh, obstajajo določeni signali, zaradi katerih me skrbi, da bi morda kdo utegnil eh, ošibiti vlogo parlamenta. Kar zadeva vaš pristop k kohezijski politiki, me veseli, da se strinjamo, kar zadeva kohezijsko politiko in strategijo 2020 tu je, gre res predvsem za investicijski program za celotno Evropsko unijo, ampak govori predstavnikov predsedstva so seveda vedno dobro pripravljeni in seveda eh, ste tudi vi povedali, da želite tesno sodelovanje s parlamentom in to je lepo, ampak mi želimo kaj več, kajti po pogodbi nismo v postopku sodelovanja, ampak v postopku soodločanja. In to je res potrebno jasno povedati. Eh, Eh, verjetno veste, da bomo danes glasovali o mandatu za pogajanja s svetom in komisijo in eh, smo zelo resni eh, na tem področju in enostavno ni dovolj, da zagotovite večino svetu, ampak se boste morali pogajati tudi z nami in upam, da boste v pogajanjih upoštevali tudi to, da potrebujete dovolj prožnosti in manevrskega prostora sicer bo vse skupaj precej problematično. Kar zadeva velike cilje, eh, to ste tudi sami povedali, tu se strinjamo. Želimo sodobno kohezijsko politiko, ki bo temenila na solidarnosti in ki je usmerjena v konkretne rezultate, ki eh, si prizadeva pomagati šipkejšim regijam in eh, pomagati državam članicam pri napredku in izvajanju skupnih evropskih ciljev. Torej, tu se vsi strinjamo, ampak nedvomno je še predvsej področji, kjer imata parlament in svet drugačne pristope in upam, da se bomo čim prej začeli pogovarjati in eh, da se bomo čim prej tudi konkretno lotili pogajanj. Hvala. Najlepša hvala, Konstance. I I think maybe we could ask minister now to, to comment. Mislim, da lahko ministra zdaj poprosimo, da pokomentira vprašanje, ki smo jih slišali strani kolegov in kolegic. Uh, najlepša hvala, predsedujoča, najlepša hvala vsem govornikom. Za začetek naj podam neko splošno pripombo na to, kar ste dejali vi v vodoma, predsedujoča. E, torej, kar zadeva optimizem. Seveda si prizadevamo, da bi bili ambiciozni in optimistični, ampak na zelo pragmatičen način. Pa tudi na zelo ponižen in skromen način. In eh, smo odločeni doseči rezultate. Ne želimo zgolj opraviti svoje dožnosti, eh, ampak bi radi naredili še kaj več. Eh, in seveda to želimo početi s spoštovanjem do vseh upletenih, tako posameznikov kot institucij. Taka je naša filozofija. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σταυρακάκη για τα καλά του λόγια και τον κύριο Χρυσόγη. Ravno tako eh, se eh, zahvaljujem eh, Eh, gospodu Slavrakosu za to, kar je povedal in tudi za vprašanja, ki jih je načel. Govoril je zlasti o sporazumu, ki se nanaša na zavezujoče sodelovanje regiji in več elementih v zvezi s tem partnerstvom, ki že obstaja in sicer v okviru uredb smo pre, pripravljeni o tem razpravljati, ne le glede sodelovanja regij, temveč tudi z drugimi socialnimi in drugimi partnerji, ki jih ta vprašanja zadevajo. In menimo, da se bo to razvijalo še naprej, seznanili smo se s tem, kar ste povedali in obenega razloga ni, da temu nasprot nasprotujemo, menimo eh, nasprotno in se s tem strinjamo. Eh, to bo potekalo naprej v okviru sveta in seznanili se bomo s tem, kar želijo države članice. Hkrati pa bomo prisluhnili tudi Evropskemu parlamentu v celoti. Kar zadeva kohe socialno, socialne kohezije in okoljske kohezije, imate povsem prav tudi, kar zadeva podnebne spremembe. In eh, to bomo vzeli na znanje tudi glede poročila Alfonsi. Alfonsi upoštevali bomo, kar je tam zapisano, eh, potem tudi ta vidik eh, držav, ki so otoške države. To je povezano z zemljepisno razsežnostjo in tu so različne specifike otokov in otoških držav nasploh. Tu so e, tudi vsa ta vprašanja še iz preteklosti, ki se nanašajo na e, periferne države. Vse to bomo upoštevali. E, Kar zadeva komentar gospoda Van Nistelroja o soodločanju in to je omenjala potem tudi gospa Krel. Ja,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 se nekateri elementi, ki so predmet soodločanja, vključujejo v pogajanja, ampak na ta način poskušamo zgolj olajšati razprave s svetom in eh, s tem ne želimo eh, nekako napovedati, da bo sprejeta kakršnakoli odločitev izven postopka soodločanja. Eh, potrebno je pač upoštevati tudi tisto notranjo kuhinjo v svetu. No, ni treba, da vse poznate, to je naša domača zadeva. Eh, ampak če vam eh, kdaj rečem, to, pač, to lahko pač ali spremete ali pa zavrnete, eh, potem ste lahko prepričani, da je res tako in ni potrebno, da se sprašujete, zakaj je tako. Ampak mislim, da je tudi dansko predsedstvo poskušalo na nek način pomiliti, pomiriti vaše strahove in so povedali, da gre pravzaprav samo za. Eh, forum obravnave in da ne gre za nekakšno eh, prejudiciranje odločitev. Sveda je potrebno spoštovati institucionalni okvir, so odločanje in eh, pooblastila tudi Evropskega parlamenta. Gospod Nisteroj je zastavil tudi vprašanje v zvezi s solidarnostnim skladom. Preučujemo uh, strukturo in eh, prožnost, ki bi jo lahko imeli na tem področju. Eh, z veseljem se bomo še naprej pogovarjali o tem vprašanju in eh, bomo poskušali posredovati to tudi svetu in se bomo potrudili, da bi zbližali mnenja glede tega, kateri je pravi pristop na tem področju. In pa za konec naj povem še, da. se bo jutri naša ekipa sestala s predsednico in sporočevalci, eh, zato da bi sprožili dialog ali trilog, se pravzaprav niti ne vem, zakaj gre, nekaj neformalnega v vsakem primeru, ker svet še ni oblikoval eh, svojega splošnega pristopa in zato gre pravzaprav za neke vrste delni trilog, če temu lahko tako rečem. Ampak v vsakem primeru se bomo začeli pogovarjati in eh, eh se bomo poskušali eh, nekako zediniti, se strinjati, vsaj glede pristopa, zato da bi dosegli napredek eh, glede tistih elementov, kjer je splošni pristop sveta že oblikovan. Eh, Eh, pa tudi, kar zadeva druge elemente, kjer še nimamo stališča v svetu, bodo pogovori zelo koristni. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod ministr, zdaj pa François Alfonzi. Hvala lepa, gospod ministr, gospa predsednica. Prevzeli ste predsedstvo Unije po danski, po mačarski, po polski. In eh, zato vas eh, pozdravljamo v imenu eh, korziških otočanov in mislim, da je pomembno, da imamo ta novi pogled na evropsko prihodnost. Vemo namreč, v, kolik, v kolikšni meri je sredozemski prostor pravzaprav v težavah. Potrebujemo torej pobudo glede tega prostora in zavezali ste, da nadaljujete to, kar je začel parlament eh, s svojimi predlogi na podlagi mojega predloga prejšnji teden v Strasburu, zato da lahko pošljemo sporočilo upanja za prihodnost zato da izidemo iz eh, zelo težavne eh, situacije in eh, nekaj, kar se močno odraža in eh, to je tisto, kar sem želel povedati. Hvala. Najlepša hvala. Dekuji za slovo. Uh... Gospa predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi se vrnil na temo, o kateri smo že razpravljali, ki ste jo omenila gospa Krel in gospod Van Nisteroj. Namreč spregovoril bi o večletnem finančnem okviru. Vsi vemo, da bomo ob koncu morali doseči nekakšen sporazum oziroma dogovor in zato sprašujem, ali mislite, da bomo redno izvajali posvetovanja, Eh, in eh, ali nas nameravate redno obveščati o napredku v svetu. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je vezano na kohezijsko politiko. Kot veste, se ne strinjamo v celoti glede desetih milijard evrov Eh, pri instrumentu Interconnecting Europe. Ali vidite kakšno možnost kompromisa na tem področju? In pa še tretje vprašanje. Eh, gre za davek na dodano vrednost in eh, sicer, če pri financiranju ne bomo več uporabljali DDV, bo to eh, predvsej eh, pomembno vplivalo na položaj številnih držav. Zato eh, me zanima, kakšne imate načrte na tem področju. Gospod Skogmanis, najlepša hvala. Nekaj bi povdaril v zvezi s proračunom za prihodnje leto. Ne govorim še niti o naslednjem večletnem okviru. Gospod minister, zadnje informacije iz triloga, eh, kjer sodelujejo predstavniki komisije, sveta in parlamenta, kažejo, da prihaja do popolnega nasprotovanja. Kot veste, je komisija predlagala povečanje plačil za 6,8 odstotkov za 2013. To je precejšen delež, ampak eh, če Eh, in sploh, če pogledamo, koliko je neporabljenih eh, sredstev, se je potrebno boriti proti temu povešanju, ki predstavlja kar eh, nekaj sto milijonov evrov. In svet želi z teh 6,8 odstotkov znižati na manj kot 2 odstotka. Nobenih pojasnil nismo dobili, ker v postopku ne sodelujejo ministri, ampak predstavniki Koreperja. In eh, težava je v tem, da če bo svet ustrajal pri tem eh, stališču, se bo RAL povečal za 17 milijard. In to pomeni, enostavno rečeno, da če bo svet uveljavil svoje stališče in če bo zmanjšal povečanje plačil na manj kot 2 odstotka, Eh, bo denar eh, ostal in bo prenešen na naslednje finančno obdobje. In tako ogromen znesek, ki bi ga pravno gledalo bilo potrebno eh, izplačati, bo na voljo potem državam šele leta 2017 tistim državam, ki zaostajajo za povprečjem. Skratka, nekaj let eh, ne bo mogoče potem uporabiti teh sredstev. In to pomeni, da če bo svet zdaj poskušal varčevati politično gledano v zadnjem letu eh, s temi plačili, eh, bo to eh, bistveno poslabšalo razmere za naslednji večletni finančni okvir in bo to spodkopalo naše eh, sanje in upanja za bližno prihodnost. Zato povdarjam, da je potrebno veliko pozornosti nameniti naslednjemu proračunu za leto 2013, kajti 65 odstotkov RAL eh, so kohezijska sredstva in zelo pomembno je, da dokončamo, kar lahko dokončamo, v teh eh, sedmih letih sedanje finančne perspektive. Hvala, Karalampos Angurakis. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister, dejstvo je, da prevzemate v roke vroč krompir, bi lahko rekli. Želim vam pri tem čim več uspeha in menim, da je da vam je še posebej jasno, da ko govorimo o tem vročem krompirju, mislimo zlasti na to, da prevzemate krmilo v času, ko se kapitalistična kriza v Evropi poglablja. še zlasti pa je za vas najpomembnejši problem to, da boste morali zaokrožiti vrsto finančnih vprašanj, vrsto naložb, vprašanje evropskih sredstev v trenutku, ko pravzaprav nikakor ne vemo, kakšna bo bodočnost Evrope. In to je eh, razlika med vašim eh, predsedovanjem in prejšnjim predsedovanjem. Grčija in druge države, kot vemo, so že na specifičnih programih zaradi kapitalistične krize. Tu eh, potem je, so tudi še težave v primeru Španije, Italije in v okviru nedavnih sklepov na vrhu. Ta kriza pa se bo samo še zaustrila in eh, tu eh, bodo prav gotovo prizadete še druge evropske države. To so še posebej težavna vprašanja. Eh, potem gre tudi za napade na pravice delavcev, ki se bodo tudi še zaostrili v okviru te krize in evropska politika z vidika kohezije. Tudi to pogledno bodo težave še večje. Zanima me vaše mišljenje glede tega, kaj ti pravzaprav prave kohezijske politike eh, ni in je ne more biti. Zato, ker se nahajamo v okviru kapitalizma in se. Dejstvo pa je, da naprimer z Evropo 2020, eh, kakor tudi kohezijsko politiko v okviru Evrope 2020, ni več mogoče voditi prave kohezijske politike, kajti politika eh, v okviru Evrope 2020, kot popreje naprimer v okviru Lizbonske pogodbe ali pa okrepljenega gospodarskega upravljanja, vse te vodi k razhajanju in izključevanju revnejših držav, najmanj razvitih evropskih držav, kar nas vodi v Evropo več hitrosti in spričo to vrstne politike, če ne upoštevamo teh razlik, vse to bo samo še zaustrilo probleme. Ti problemi pa bodo potem uprit velikim kapitalističnim silam. Nedavno tega je prišlo do sklepa na vrhu v zvezi s paktom za rast. 55 milijard je se nanaša na vračila eh, za neabsorbirana sredstva kohezijskih skladov evropskih sredstev. Ali se bo to še tudi naprej nadaljevalo ali v tem, kaj veste? ne bi želel tukaj eh, govoriti na ta način, vendar se lahko vprašamo, kakšen bo odnos med paktom rasti in programi teh kohezijskih, kohezijskih sredstev. Ne strinjamo se, da bi izkoriščali te, ta sredstva, te kredite, s tem, kar nima nič opraviti s potrebami držav. In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 Gospod minister, v veliko veselje mi je bilo uh, prisluhniti vam in vidim, da ste zelo eh, navdušeni, kar zadeva naslednjih šest mesecev, tudi kar zadeva kohezijsko politiko. Seveda bo naslednjih šest mesecev za vas velik izziv in želim vam vso srečo. Kot je že povedalo nekaj govornikov pred mano, je zelo pomembno, da poskušamo čim prej eh, se lotiti dela in pomembno bi bilo doseči dogovor pred koncem leta, eh, tudi kar zadeva kozijsko politiko, zato da bodo države lahko nadaljevale svojimi programi. Kar pa zadeva finančni okvir, je seveda dobro slišati, da boste zagovarjali kohezijsko politiko in zanima me, kakšna bo. Uh, kakšen bo vaš pristop, kakšno bo vaše stališče, ko se bomo začeli prepirati glede kmetijske politike, kohezijske politike, regionalne politike. Eh, kakšen bo vaš pristop? To so velike politike, ki eh, terajo kar precejšnji delež proračuna. Dobro je, da ste povdarili območja, ki se soočajo s specifičnimi izzivi otoške regije, gorske regije, najbolj oddaljene regije. In e, upam, da boste upoštevali tudi redko poseljene regije. Tudi te imajo svojo lastno proračunsko vrstico. In če želimo pomagati tem regijam, je pomembno, da zagotovimo vsaj 926 milijonov evrov za te regije. Eh, se je zelo pomembno, da plačila ostanejo na sedanji ravni. Samo bi izpostavila še programe za teritorijalno sodelovanje. Sem pročevalka za to področje in eh, zato bi si želela, da bi bili čim bolj dejavni, kar zadeva teritorijalno sodelovanje. Hvala. Uh, I, I we, we can... Hvala.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 Eh, kar zadeva gosp vprašanje gospoda Alfonsija, jasno je, da namenjamo še posebno pozornost naši materi v sredozemlju. Naredili bomo vse, da damo poudarek na sredozemsko politiko. Hkrati pa, kot veste, je to tudi del naših prednostnih nalog v okviru politika, ju, politike južnega sosedstva v okviru Evropske unije, tako da zelo veliko delamo v tej smeri. Hkrati pa, kot veste, gre za artikuliranje med ukrepi eh, rotacije predsedujočih in predstavnikov Evropske službe za zunanje delovanje in v okviru naših pristojnosti bomo naredili vse, da ukrepimo to sodelovanje. Kot veste, je bilo to sodelovanje vedno problematično. 13 let eh, smo v, v sredozemski politiki in eh, porabili 25 odstotkov samo dodeljenih sredstev. In tu je tudi Unija za sredozemlje, ki pa pravzaprav ni nikoli zares zaživela iz različnih političnih razlogov. Sedaj je potrebno, kot ste povedali v okviru ene izjave, menimo, da pravzaprav ne gre za vprašanje sredstev oziroma denarja, temveč za vprašanje pripravljenosti. V vseh teh državah je potrebno poiskati in najti niše in začeti delati. Ne gre samo za spodbujanje razvoja, temveč še veliko bolj za to, da skušamo delati na preobrazbi, ki bo taka, da bo pomenila pravo konsolidacijo tega procesa in bo v skladu s tremljenjem teh narodov. Skratka, naš način delovanja. In nekoliko se bojimo spričo tega, kar se dogaja v tej regiji, da so tu nekatere politične sile, kar pomeni določeno instrumentalizacijo procesa, demokratičnega procesa in eh, ne bi želeli nadomestiti, da prije do tega, da avtoritarne režime nadomestijo drugi avtoritarni režimi tu je veliko različnih kanalov komuniciranja, ki so možni. In to mora biti odsev pluralizma, pluralnega pristopa. Pa naj gre za državljane, za nevladne organizacije ali pa za podjetja v tej regiji. Za kogarkoli gre, morajo vedeti, da obstajajo možnosti neposrednega partnerstva, da obstajajo to vrstne sile znotraj Unije, zato da bi okrepili to vrstno sodelovanje na licu mesta in lahko oblikovali pluralne a, podjetja, zato da bi lahko sodelovali s temi državami v okviru, okviru eh, e, pristopa več za več, ne pa manj za manj. In šlo bo za to, da skušamo čim več doseči na ravni vlad, vendar pa je za to potrebno izpolniti neobhodni pogoj, namreč da bodo eh, tudi sami omogočili, da lahko z nami na tak način sodelujejo in da prihaja do to vrstne interakcije. Tu so Eh, tu so tudi sredstva, ki se jih temu namenja, naprimer s strani Evropske investicijske banke ali pa EBRD. Menimo, da lahko dejansko najdemo način, kako bi lahko sodelovali bolj učinkovito in tudi to je nekaj, kar nam je zelo pri srcu. Uh, in uh, do tega smo zelo občutljivi in dojemljivi. To je tudi specifično vprašanje, ki nas zadeva vse. In sicer ne gre samo za južni breg, temveč tudi Korziko, Cipr, Grčijo in tako dalje. Skratka, teritorijalna kohezija Evropske unije, zato da bi to lahko vzpostavili ob upoštevanju te specifike. Potem vprašanje. Eh, gospoda Blateksa. Eh, Želimo dejansko držati vlade na tekočem. Kot vemo, eh, so potekali sestanki po sestanku sveta za splošne zadeve. Skratka, želimo izkoristiti vse, vzpostaviti tudi mehani, mehanizem eh, informiranja za to, da bi bili na tekočem, da bi vedeli pravzaprav, eh, kje smo na ravni sveta glede različnih vprašanj, kot vprašanja tudi kohezije, to je tisto, kar vas pobliže zanima v tem odboru, pa tudi nasploh razvoj dogodkov glede na večletni finančni ukvir, kajti kot vemo, je to oboje stransko povezano. Potem teh 10 milijard, ki je namenjenih po predlogu komisiji za ta instrument Interconnecting Europe, tu so različna stališča držav članic, zato je potrebno videti, kaj bi bil najboljši pristop. Moj največji problem kot predsedujočega je ne le teh deset milijard, temveč pravzaprav celotni svežen, kaj ti države bi želele eh, to zmanjšati. In videli bomo, kaj je možno narediti, kar pa je najpomembnejše je, da skušamo obdržati ta inštrument in znati res dobro izkoristiti ta sredstva za promet, za energetiko in telekomunikacije. Poleg tega se zavedamo tudi problema davka na dodana, dodano vrednost. Mnoge države ustrajajo pri tem in menijo, da bi bilo potrebno ta davek upoštevati sami seveda razumemo, da gre za legitimno zahtevo, videli pa bomo, kaj je možno na ravni vseh. Tako da menim, da bo potrebno upoštevati tudi vaše sporočilo. Posredovali ga bomo svetu. Potem eh, tudi eh, komentarji, ki se nanašajo na obstoj tega problema. Sami pa bi želeli poiskati način, kako pravzaprav preseči to vprašanje in ga obravnavati kot tehnično vprašanje. Res je, da je to postalo pravo politično vprašanje v razpravah, bomo videli, kako bo pravzaprav eh, potekalo upravljanje in menimo, da je najboljši eh, način ta, da okrepimo učinkovitost naših ukrepov v bodoče glede večletnega eh, finančnega okvira. Kar zadeva proračun, dejstvo je, da gre za zelo težko nalogo. In če mislimo naprimer na to povečanje za šest in nekaj odstotkov glede odobrenih plačil, šokirali smo nekatere države članice, ki so, želele, ki so si želele popolne zamrznitve proračuna, kar pomeni, da mora eh, tu pravzaprav predsedstvo pluti na nek način v globokih vodah. In Dejstvo je, da obstaja neke vrste sporazuma glede kvalificirane večine v svetu za povečanje 2,79. To je manj, kot je bil predlog komisije eh, in več eh, kot eh, bojazni, vaše bojazni in moje bojazni, da bo to izpod dveh odstotkov. To je podlaga, je lahko podlaga za razprave z Evropskim parlamentom. Sedaj prehajam na grščino. Prav imate. Eh, pobrati bo potrebno ta vroč krompir iz žarjavice. In eh, tu so ta težavna vprašanja, s katerimi se soočamo. Naša filozofija pa je, kadar, kadar imamo opravka z vročim krompirjem, potem ne smemo čakati, da se problemi rešijo same od sebe. Prvo, kar je potrebno narediti, je, da zavihamo rokave in se lotimo od dela, da skušamo to spremeniti in skušamo priti do konkretnih rezultatov. Jasno je, v zvezi z nekaterimi vprašanji, da eh, pravzaprav smo eh, sredi neznanega, vendar pa je potrebno napredo, predo, napredovati z majhnimi koraki. Ni magičnih rešitev, ki bi jih lahko predlagali, potrebno pa je imeti občutljivost do teh vprašanj in biti pripravljen, da se eh, tega lotimo. Kar zadeva izvajanje strategije Evropa 2020, v tej strategiji veste, obstajajo tudi nekateri povsem merljivi cilji, ki lahko kot taki prispevajo k izboljšanju socialnih razmer v Evropi. Veste, naprimer, da obstaja tudi zamisel, po katerih bi morali imeti manj od 70 odstotkov prebivalstva Eh, ki je zaposlenega ali pa da je potrebno nameniti tri odstotke BDP-ja raziskavam in razvoju ali pa spet okoljski cilji za leto 2020, vprašanje opisnemevanja in tako dalje. To so merljivi cilji. In zato bo to zelo pomembno za Unijo, po našem mišljenju, in potrebno bo storiti vse, da damo Evropski uniji social, socialnejši obraz in da se Unija bolj približa svojim državljanom. Da tudi, ukolikor je le mogoče, približamo državljane Evropski uniji. Gospa Maner, odgovoril bom v angleščini teritorijalna razsežnost naše politike. Tu bi želeli, da ima ta politika pravo vrednost za Evropsko unijo. In edine spremembe, ki jih predvi, eh, predvidevamo in ki so v skladu z našimi deljenimi ambicijami, je, da pridemo do bolj moderne politike, učinkovitejše politike ki bo bolj integrirana in ki bo vključevala čezmejni element, tudi na podlagi kolegijalnega pristopa, kot je že bilo rečeno. Potrebno je dopustiti več sinergije v Evropski uniji, pa tudi upoštevati ekonomiko obsega pri porabi denarja za zagotavljanje učinkovitosti, trajnost, eh, trajnostne razsežnosti hkrati pa tudi prepričati naše ljudi, pa tudi zlasti tiste bolj skeptične vlade, da je vsak porabljen evro smotrno porabljen in to eh, je potrebno pokazati tudi našim državljanom. Eh, zahvaljujem se vam za eh, to čudovito izmenjavo mnen, to je bilo za nas zelo koristno in nadaljevali bomo s sodelovanjem. Hvala lepa, gospod minister, lepa hvala. Dragi kolegi, naj vas opozorim, da zasedanje še vedno poteka. Najlepša hvala, gospod minister. Naj vam zagotovim, da se naš odbor zavezuje, da bo vsega, trdo delo v naslednjih mesecih. Tudi naša ambicija je prav tako pragmatična kot vaša in upamo, da nas bo to pripeljalo k uspešni razrešitvi eh, tako zakonodajnega okvira kot večletnega finančnega okvira. Hvala lepa tudi za sodelovanje z vašimi sodelovalci eh, z vašimi sodelavci, z njimi se bomo srečali jutri in eh, želimo vam veliko uspehov in upajmo, da bo prišlo do uspešnega zaključka vašega poslanstva. Uh, um, dear colleagues, it's, uh, it's already Dragi kolegi, ura je že pol enajst, zato menim, da lahko začnemo s, s glasovanjem. Eh, gremo torej k točki sedem dnevnega reda, vendar bi želela, da najprej preverimo, če eh, naprave delujejo. Prosim, če ostavite svoje kartice, eh, tako da bomo naredili test. Glasujemo. Eh, Dragi kolegi, 31 kartončkov in samo 30 jih glasuje. Prosim, če preverite, kaj se dogaja. I, uh, Preveč je socialistov, zato sem vas povabila k temu testu. Uh, uh, In štirje ljudje še niso glasovali, niso ustavili kartic. Smo kot veliki bratje. Štiri kartice, bodi se ne delujejo ali pa ljudi ni ali kakorkoli že. 42 eh, in samo 38. Prosim, če preverite. 30, še vedno dva, še vedno preveč socialistov. Oprostite. še trije poslanci morajo preveriti, če delujejo njihovi, njihove kartice. En, en socialist je preveč in eh, dve kartici še nista testirani. Še vedno je en socialist preveč. No, no, no, could we just ask one socialist to take out the card? Ali lahko, prosim, en socialist vzame kartico ven? In pa ena oseba ni glasovala. Toliko, da veste. E, zato, da lahko začnemo, e, smo pri točki sedem dnevnega reda, prosim. Pripravljalec mnenja, Patrice Tirolja. Okay, so we... Začnemo e, torej z predlogom spremembe 36, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Gremo na kompromisena, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 2. moramo glasovati o tem. Potem je tu predlog spremembe 11.38.39, identični, kdo je za, kdo je proti. Dragi kolegi, moramo preveriti, glasujemo. Glasujemo teh pet identičnih dopolnil. Konec glasovanja. 21 eh, in 21 proti, torej zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog spremembe 13, kdo je za? Proti, mislim, da je zavrnjeno, lahko preverimo. Lahko na hitro preverimo, ni povsem jasno. Konec glasovanja. Zavrnjen. 24 eh, in 19 za. Potem eh, predlog spremembe 14, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. 43, kdo je za, proti, zelo blizu bomo preverili predlog spremembe 43. Konec glasovanja. v veliki meri zavrnjeno 29 za 15 za. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Kdo je za? Predlog spremembe 15. Kdo je proti? Vzdržani sprejeto 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto 18. Za? Proti? Zelo izenačeno bomo preverili predlog spremembe 18. Konec glasovanja. Zavrnjen. Gremo na predlog spremembe 19. 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, bomo preverili 47. Sprejeto je 48 doj za, proti, vzdržani, zavrnjen 49 za, proti vzdržani zavrnjeno. 50 odpade, 51 za, proti, vzdržani sprejet. 52, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 53, eh, kdo je za. Eh, bomo najprej preverili 52. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj smo pri 53, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, ne vem, nisem povsem prepričana. Hitro preverimo 53, glasujemo. Sprejet. 54, kdo je za, proti. Mislim, da gre za enako večino. Preverimo 54, moram reči, da ne morem presoditi. Začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. 55 za, proti, vzdržani sprejeto. 56 za, proti, vzdržani zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani zavrnjen. 58 za, 57. Preverjamo 57. Konec glasovanja. Sprejet. Ne zavrnjen, oprostite, zavrnjen. E, zaradi luči nisem dobro videla. 58 za, proti, vzdržani sprejet. 59 za, proti, vzdržani zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani sprejet, 21 za, proti vzdržani sprejet, 61 za, proti vzdržani preverjamo 61. Glasujemo, konec glasovanja, sprejetje. 62, kdo je za? Proti, vzdržani, 61. Preverjamo 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjenje. 22. Kompatibilen. Torej ne glasujemo. Glasujemo 22. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. 63. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen kompromis tri, kdo je za, proti, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen preverjamo 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Dragi kolegi, prosim, če delate hitreje, kadar glasujemo elektronsko, mogoče pa je to naprava zaradi naprave. 69, doj za, proti, ne vem, 69 preverjamo začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejetje. 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sedaj gremo k uvodnim izjavam. Kdo je za, kdo je proti? Gre za kompromis 4. Bomo preverili elektronsko. kompromis štiri uvodne izjave ne moremo še zaključiti. Sedaj je konec glasovanja. Kompromisna rešitev je sprejeta. Predlog spremembe 27. Kdo je za? Kdo je proti vzdržani sprejet? 28 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 2 sprejet, kompromis pet, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 32, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet, 33, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, preverjamo predlog spremembe 4. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Šest. Kdo je za? Proti. Preverjamo predlog spremembe šest. Začete glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjenje. Sedem. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 34, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromisni predlog. Šest do je za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje. Še na koncu začetek glasovanja. V sprejet za veliko večino. E, sedaj gremo k točki 8, Evropska demografska statistika. Ali lahko začnemo glasovati? 11 za proti vzdržani sprejet, 12 za proti vzdržani sprejet, 3 za proti vzdržani sprejet, 4 za proti vzdržani sprejet, 5 za proti vzdržani sprejet, 14 za proti, vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7 glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8, glasujemo, kdo je za, proti vzdržani sprejet, devet, kdo je za, proti vzdržani sprejet, dve, kdo je za, proti vzdržani sprejet, deset, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje glasujemo. Ah, Rezultati 42 glasov za, 4 so se vzdržali, čestitke. Spoštovani kolegi, sedaj pa je najbolje, da vas najprej vprašam, če mora kdo na stranišče. Začeli bomo namreč z maratonom. Še preden pa začnemo, vas prosim za malce potrpežljivosti. Namenite mi 3-4 minute, rada bi namreč jasno razložila nekaj točk, ki smo jih že pogosto razložili. Vseeno pa je potrebno zagotoviti, da vsi razumemo, kakšen bo postopek. Želela sem povedati naslednje. Kot odbor smo se na osnovi priporočila delovne skupine odločili dne 26. aprila, da tekom seje julija glasujemo o mandatu za začetek pogajan svetom in komisijo v skladu s pravilom 72 poslovnika. Še enkrat povdarjam, da ne gre za končno glasovanje, ne gre za, za glasovanje o poročilu, gre za pomembno glasovanje o predlogih sprememb v skladu s pravilom 72, ki sem ga omenila. Še enkrat bi rada jasno povedala, da bomo o delih, tako imenovanih delih poročila, veste, na kaj mislim, glasovali po poletnem odmoru, ne bomo glasovali danes imamo tudi nekatere predloge sprememb, o katerih ne moremo glasovati zaradi različnih razlogov, naprimer zaradi razlogov tehnične narave, nekateri še niso pripravljeni, nekateri so neposredno odvisni ref, od reforme finančne uredbe, o kateri bo potekalo glasovanje na plenarnem zasedanju po poletnem odmoru. Zaradi različnih razlogov torej ne bomo glasovali o vseh predlogih sprememb. Vseeno pa je izjemno pomembno, da glasujemo o čim več točkah. Pomembno je tudi, da glasujemo o tistih členih, ki predstavljajo osnovo politike v sklopu področja, ne pa končnih rešitev. Da torej pokrijemo tiste temelje dokumenta. Obvestila bi vas rada še, da bomo po glasovanju o vsakem delu zakonodajnega okvira predlagala pogajalsko ekipo. Potrebovala bom vašo podporo pri tem. Poleg tega bi dejala še, da bomo imeli ločeno pogajalsko ekipo za posamezne dele uredbe. Obveščam vas še, da, da se je konferenca predsednikov parlamenta 5. julija odločila, da bo delo parlamenta na področju večletnega finančnega okvira in zadevnih dokumentov koordinirano naša vloga kot odbor je torej, da se pogajamo, ni pa potrebno sprejemati dogovorov o posameznih politikah. Na osnovi načela ničesar ne sprememo, dokler ne sprememo vsega. Imamo tudi posebno skupino, ki predseduje predsednik parlamenta in Vlogo te skupine moramo seveda spoštovati. Morala sem vas opomniti na to, poleg tega pa vas moram opomniti tudi, da smo v zadnjih devetih mesecih, od trenutka, ko je komisija predstavila zakonodajne predloge, že imeli deset zakonodajnih sestankov, ker smo govorili o teh predlogih, imeli smo tudi enajst sestankov delovne skupine ki so bili namenjeni tem zakonodajnim predlogom. Kot sami veste, pa smo imeli tudi številne sestanke koordinatorjev. Za tem delom se skriva ogromen trud. Sekretarjat je preživel veliko noči brez spanca, poleg tega pa ste veliko truda in energije v to vložili tudi sami in vaši asistenti. Delo, ki je bilo upravljeno, je res ogromno. Vseeno, vseeno pa si še ne moremo odpočiti, dokler ne bomo glasovali o osnutkih poročil, ki jih bodo predstavili poročevalci na koncu tega procesa. S temi uvodnimi besedami želim torej počasi zaključiti. Dejala bi še, da bomo na stran dali tiste člene, ki se nanašajo na eh, finančno reformo. Te bomo pustili za drugič. Mislim pa, da je sekretarja to že upošteval in nam bo pomagal, da ne bomo storili ničesar, kar na tem mestu ne smemo. Preden začnemo s prvim glasovanjem, bi dejala še naslednje. Prejela sem nekakšno prošnjo oziroma predlog, da bi o nekaterih kompromisnih predlogih glasovali v svežnju. Obstaja očitno soglasje političnih skupin. Ampak v tem primeru potrebujem seveda soglasje vseh od, eh, članov odbora, vseh političnih skupin. Najbolje je, da preberem ta seznam. Elizabet, izvoli. Um. Najlepša hvala. Zdaj pa bom nadaljevala v svojem maternem jeziku. Kot prvo bi se zahvalila sekretarijatu ki je pripravil zelo dober glasovalni seznam, ki smo ga sicer prejeli šele včeraj v polnoči, ampak vendarle eh, trdo smo delali, ustrajali in eh, zato res najlepša hvala sekretarijatu. Sicer pa moram izreči tudi nekaj kritike na račun tega procesa, kajti res ni prišlo do običajnih pogajanj kot jih poznam iz drugih odborov v zvezi s tem dosejem in kot bi bilo to mogoče. E, poleg tega naj povem, da je šlo za majhno skupino, ki se je res trudila, da bi tudi vsebinsko sooblikovala ta proces in e, nemogoče je bilo e, točno vedeti, kaj bom na koncu izšlo iz vsega skupaj, kajti glasovalni seznam v končni obliki je prišel šele včeraj in tega je bilo eh, potem potrebno večkrat spreminjati. Skratka, delo je bilo zahtevno in že v pogajanjih smo rekli, da to vrstno početje ni mogoče, ker želimo vsebinsko Eh, res temeljito delati, želimo vedeti, o čem glasujemo, ne zgolj glasovati za neke številke. Mislim, da ni eh, glede na to, koliko bomo glasovali bistveno ali bomo glasovali o desetih točkah več ali manj, mislim, da je bistveno, kakšen bo vsebinski izid. Edina odločitev, ki vas čaka in za katero vas prosim, da jo spremete, je, če naj glasujemo v svežnju o teh kompromisnih predlogih. Elizabet, mi temu nasprotujemo prav. Gospod Van Nisteroj, ne dovolj že imamo dela na mizi. Moj komentar je naslednji. Besedilo, ki je bilo razposlano prejšnji teden, in to je uvodni komentar, besedilo, ki smo ga torej razposlali, ki se nanaša na kompromisne predloge, je bilo predmet razprave v političnih skupinah, o tem so govorili tudi poročevalci v senci. Včeraj smo imeli še zadnji sestanek, kjer smo preverili dokument. Imamo dve točki, kjer se besedilo razlikuje in od teh vas bom opozoril. Gre za tehnične spremembe. ostalih delih pa je besedilo ostalo takšno, kot je bilo že včeraj. Takšno, kot smo se o njem torej dogovorili. Presenečen ne skriva, ta svežen je takšen, kot smo se dogovorili. To je moja uvodna pripomba. Gospod Omarži, ne začenjamo razprave, seveda. Hvala, gospa predsednica. Najprej se zahvaljujem sekretarjatu odbora, eh, potem tudi asistentom in vsem za pomembno delo, ki so ga upravili in eh, začuden sem eh, pravzaprav zaradi eh, te zahteve, kaj ti zahtevati od nas v zadnjem trenutku, da glasujemo o svežnju, o kompromisnih predlogih, medtem ko smo skupaj pripravili to glasovanje in eh, eh, glasovalne lističe, menimo, da je potrebno to spoštovati. Mi s temu nasprotujemo, glede na to, ker je tudi ritem tega glasovanja zelo hiter. Hvala. Imeli smo predlog skupine zelenih. Jasno je seveda, da je Elizabeth Četr omaknila ta predlog, tako da ni potrebno razpravljati o tem. Lahko nadaljujemo z glasovanjem, če ni več komentarjev. Prav o tem lahko razpravljamo drugič. Kasneje. Ni pomembno. Se upravičujem. Včeraj med pogajanjem smo nasprotovali glasovanju v svežnju. Vedno smo nasprotovali temu. Konstance. Prosim, ostanite mirni, če sta ena ali dve skupini. Eh, proti. Včeraj je bil na, na sestanku pročevalcev senci podan predlog, ki ga zeleni niso podprli. Želeli smo pač olajšati postopek, ampak če ne, ni soglasja, potem pač glasujemo tako, kot predvideva glasovalni seznam. Sploh ni nobenega problema. So Hvala. Odločitev je torej sprijeta. Težav ni več. Gospod Celer. Ja, finančno fotocnat hvala, predsedujoča. No, glede na razmere, eh, mislim, da težko karkoli poenostavimo. Glasovali bomo in to pač ne v svežnju. V imenu Evropske ljudske stranke bi celo prosil, da pri kompromisnem predlogu 50 ločeno glasujemo o posameznih delih. Um, Ko se bomo lotili te točke, lahko razložim pravila, lahko povem, o katerih točkah lahko glasujemo, po delih in podobno. O tem lahko razpravljamo tudi sedaj, seveda. Sekretar je, sekretarjat je poslal jasno sporočilo 5. junija, podali so rok za oddajo, prošen za glasovanje po delih, ponedeljek do 6. ure. Tako da smo danes izjemoma prijeli prošnjo, na katero pa lahko odgovorimo tako kot na ostale. Tega ne moremo sprejeti, ker ne bi bilo v skladu z našimi prejšnjimi odločitvami. Prav s tem se lahko sedaj lotimo dejanskega glasovanja. Predlog sprememba številka ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 357. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 358. Kolegi, medtem bi vas rada obvestila, da gre za zapleteno glasovanje in od časa do časa bo moral sekretarjat preveriti. Smo na strani številka 4, glasujemo o zaposlovanju 23. Kdo je za? Kdo je za? Počakam še nekaj sekund. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. zaposlovanje 24, šesta stran. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 25 na isti strani, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto. NV 11 na naslednji strani. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Smo na strani številka 10. Predlog spremembe 387, ki je enak 428. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na strani številka 11 imamo kont 17. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. I tre. 20. Ista stran. enajsta stran. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Tristo triindevetdeset na enajsti strani. O tem bomo glasovali pred ITRE in pred odborom za nadzor proračuna. 393, 11. stran, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Proračunski nadzor 17 je brezpredmeten in pa ITRE 20 prav tako brezpredmeten. Poprave glasovanja torej. 3, 9, 4, 12 stran. Kdo je za? Stran 12, 3, 9, 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enkel 30, ista stran, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 395 numeri non coincidono rispetto. Ničesar ne razumem. Številke niso enake kot v mojem dokumentu. Ničesar ne razumem. Ne moremo tako nadaljevati. Which... Imamo predloge sprememb, po katerih je potrebno glasovati v skladu z razpravo, ki so jo imeli poročevalci v senci in sekretarjat. O tem bomo glasovali v sklopu dodatnega kompromisa in nekateri predlogi sprememb postanejo brezpredmetni, ko so kompromisi sprejeti. Zato napredujemo tako počasi. Eh, no, poznam proces glasovanja, ampak moram, glasova, moram vedeti, o čem glasujem. V nasprotnem primeru ne bom glasoval. Počakajte, gospod De Angelis. Ali lahko, prosim, poskušamo razumeti kolege? Gospod Olinček, na to pa gospa Krel. Ni predsednica, ja pomoge, ponivaš mi mame. Hvala, gospa predsednica. Morda vam lahko priskočim na pomoč. Naš glasovalni seznam je malce drugačen. Ko vi poveste stran, na kateri smo, smo mi na popolnoma drugi strani in vidimo druge predloge sprememb. Zato imamo težave. Morda lahko preprosto uh, ne omenite strani in glasujemo le o predlogih sprememb. Omenjate le te številke. Gospa Krel. Uh, Moram priznati, da je očitno naša poslanska skupina za nekatere pripravila drugačen glasovalni seznam kot za, za me in za vas in e, zato verjetno se pač strani ne skladajo povsem in morda bi bilo potrebno navesti, na kateri člen se predlog nanaša, zato da ga bomo laže najti. Sicer pa eh, lahko pač enostavno še enkrat preverimo in mislim, da bi morali brez težav najti pravo rešitev. But... Lahko seveda upočasnimo ta postopek, ampak nažalost se ne moremo izogniti občasnim zamudam, zato ker moramo predloge sprememb povezati s kompromisnimi predlogi. Zato je tako težavno. Bomo pa upočasnili ta postopek. Ne bomo glaso, uh, govorili več o straneh, na katerih se znajdejo ti predlogi sprememb. Lahko nadaljujemo? 395. So to... Nadaljujemo s predlogom spremembe 395. Tristo petindevetdeset po empl 30. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromisni predlog 3, ki ga najdemo za tem predlogom spremembe. Kdo je za kompromisni predlog 3, kdo je proti? Vzdržani, sprejet. In sedaj nadaljujemo z Empel 33. Pred 421. Kolegi, preveč časa bomo porabili za to, veliko časa bomo porabili za to, ampak druge izbire nimamo. Imamo tisoče predlogov sprememb. Ste našli torej MPL 33, kdo je za? MPL 33, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 421, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 427. 2 strani naprej. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiristo devetintrideset, še nekaj strani naprej, štiristo devetintrideset kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 442, ki sledi prejšnjemu prilogu spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 443. Še malce naprej. kompromisni predlog 3 je bil sprejet. Se upravičujem. Empel 37 pravi Diana. Empel 37. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 444. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 445. kompromisni predlog štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejem. Empel 41 pred kompromisnim predlogom 5. Tri strani naprej. Empel 41. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 je zavrnjen. Kompromisni predlog 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Štiristo šestinšestdeset, tri strani naprej. Štiristo šestinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog šest, naslednja stran. Počakajte. Okay, Prav, kompromisni predlog šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Oh, no? No. ITRE 27. ITRE 27 ste ga našli, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. TRAN 10, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Apple 44, precej strani naprej, 4-5 strani naprej, Apple 44. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ampel 47 dve, tri strani naprej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Naslednji predlogi sprejem so brezpredmetni, tri strani naprej, štiri strani naprej. Mislim, da smo pri kompromisnem predlogu 7. Tako je, kompromisni predlog 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in spet nekaj predlogov sprememb, ki so brezpremembni, kompromisni predlog 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. šest strani naprej, kompromisni predlog devet. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejet. Po štirih oziroma na petih stranih, brez prevenih predlogov sprememb. Predlog spremembe 550. 550. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to kompromisni predlog 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to ponovno nekaj strani brez predmetnih predlogov sprememb. in smo že pri 562. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Spet nekaj predlogov sprejem, ki so brezpredmetni, o jezikovnih predlogih sprejem ne glasujemo. ponovno precej strani predlogov sprememb, ki so brezpredmetni. 581, ki je enak peš 11 in 583. Kdo je za, ste ga našli? Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? tri strani naprej, 592. 592. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Spet nekaj strani brez prednitnih predlogov sprememb zaradi kompromisnih predlogov. 622. Ste ga našli, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Bil je kompatibilen z Apple 60. Kolegi morajo preveriti. Biti moramo potrpežljivi, da ne bomo naredili nobene napake. Empl 60 ni enak, ampak kompatibilen, zato bomo glasovali o Empl 60 pod 622. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 627. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromisni predlog 12, nekaj strani naprej. Kompromisni predlog 12, kdo je za? 6231. Eh, je brezpredmeten. V sredini je, zato ga niste našli. Kompromisni predlog 12, ko je za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, štiri, osem, šeststo oseminštirideset, dve strani naprej. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Na to ikon 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Strani brezpredmetnih predlogov sprememb kompromisni predlog 14. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vsaj šest strani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 glasujemo o 691. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 59. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 693. not adopted. It was withdrawn. So we vote employment 70. Glasujemo o EMPL 74, ki je pod predlogom spremembe ZEBER, ki je bil umaknjen. 74. Za skupino LS je to stran 104. EMPL 74, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. Malce bomo počakali. Oh e yeah, yeah, I, I see, but we wait till the colleagues check. Enega smo preskočili, tako da vas prosim za nekaj potrpežljivosti. Glasovali bomo o 677. Nadaljujemo torej 677, 677. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Sedaj lahko nadaljujemo. ITRE 56 na strani 105. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empel 75 je brezpredmeten. 705. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Sedemsto šest. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Empel 76. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 77 je brezpredmeten. Kompromisni predlog 15. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet? Vprašanje gospe Maconi. Izvolite. Da, hvala. Spraševala sem se glede tega kompromisa in dela, ki je zapisan krepko. Zanima me, zakaj je del namenjen četrtem odstavku izginil. To besedilo ni spadalo tja. Gre za besedilo, ki je vzeto iz izvirnega dokumenta. In tega besedila sedaj ni več. Črtali smo ga brez četrtega odstavka. Torej. Hvala. So it's clarified. Hvala. Razjasnili smo zadevo, ampak glede na to, da smo že glasovali pozitivno, ni potrebno ponavljati glasovanja. Empel 80, nekaj strani naprej. Empel 80. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremenja 62. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. sedemsto šestintrideset 736 na strani 114 dokumenta skupine ELS. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 737, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? 738 je brezpredmeten. 739 imamo ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Gospod Piper. Umikam ta predlog. Okay, so predlog je omaknjen, tako da ni potrebno glasovati. Celotni predlog spremembe 700. 139 je omaknjen. Dve strani naprej, kont 21. Na strani 116, Lambert. Kont 21, enak itre 59. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ekon 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 765, nekaj strani naprej, na strani 122 dokumenta skupine LSE. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 771, 771, nekaj strani naprej. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 22, kdo je za, 23, še enkrat, kdo je za, je brezpremeten. Kompromisni predlog 17 je bil sprejet. Je brezpremeten, prav imate. Sedemsto šestinsedemdeset. Sedem sedem šest. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromisni predlog. Osemnajst. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 18. Kaj pa sedaj? Kompromisni predlog je bil sprejet. O tem ni dvoma. Nadaljujemo s kompromisnim predlogom 19. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 789, 789, ki je enak Empel 92, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 791, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromisni predlog 20, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 799. Kdo je za, proti, vzdržani? Ne vem. Mislim, da je bil zavrnjen. Preverimo še elektronsko. 799 torej. Glasujemo. En poslanec skupine LS, prosim, umaknite kartico. Prav upravili ste svojo nalogo. Konec glasovanja. 37 glasov proti, ne vem, kako tega nisem videla, slepa sem. Želela bi se česa drugačnega. Empel 93. 132, stran 132. Empol 93 torej. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo. Ne vem. Mislim, da nekdo v zadnjih klopih želi preveriti, ampak ne vem, če je to poslanec ali poslanka. 808. Pred kompromisnim predlogom 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 21. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Osemsto petindvajset, osem, dve, pet. Na strani so sedemintrideset. Kdo je za? Proti? Preveriti bo treba. Mislim, da ni potrebno preveriti, ampak vseeno lahko začnemo z glasovanjem. Lambert se je zmotil. Ampak sama nisem glasovala. Da, zavrnjen je bil. Ampak ustregli smo Lamberju. 829. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to imamo finančne instrumente, o tem ne bomo glasovali, kot smo se dogovorili. in teh je precej, precej strani. Nadaljujemo z 933. Ste ga našli? 933 torej. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromisni predlog 32. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? vsi ostali so brezpredmetni. Ampel 104 pred kompromisnim predlogom 33. Na strani 156, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 33, kdo je za, pred, proti, vzdržani, spred. Nadaljujemo z naslednjim kompromisnim predlogom številka 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Spred. Mislim, da morajo kolegice preveriti, moramo biti potrpežljivi, da ne naredimo domene napake. Employment 112. Employment 112. Na strani 161 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. Včasih tudi vaši predlogi niso pravi, ampak preveriti moramo vsak komentar. Did implement 113 falls. We have two false. It falls. Okay. Nine, mm. nine, so we sorry. Nine seven six. Now we move which. 976 pred kompromisnim predlogom 35. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 35, ne, 605. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 35. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Everything falls, we go to compromise 36, I think. Yeah, yeah, yeah. Najbolje je seveda, da se sekretarjat strinja in da se vi strinjate. Kompromisni predlog 36 je bilo za, proti, vzdržani, sprejet. Na to številka 1000. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. FM 50. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 37. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Gremo na kompromis 38. Kdo je za? Kompromis 38. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Zdaj pa 39. Kompromis 39. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Kompromis 40. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Empl sto šestindvajset, o tem bomo glasovali kot dodatku, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo s kompromisom enainštirideset, kdo je za, enainštirideset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa Empl sto dvaintrideset. In pa sto dvaintrideset na strani sto oseminsedemdeset. Počakamo. Trenutek, torej empel 132. To je za, proti, držani, zavrnjeno. 1054, tik pod prejšnjim, Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1055 na dnu strani, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnjeno. Kompromis 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1058 nekoliko niže, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1063 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1064 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 43 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na ekon 21, na strani 182, ekon 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Impel 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 1075. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Impel 136. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 1076. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 1077, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 44, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 45, za, proti, vzdržani, sprijeto. Gremo na kompromis 46, to je za, proti, vzdržani, sprijeto kompromis 47 za, proti, vzdržani sprejeto. Kont 30 na strani 188. Kont 30 to je za, proti, vzdržani sprejeto. 1116 na naslednji strani, 1116. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 1119 spodaj, nekoliko niže. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 52, kdo je za? Zdržani? proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa ne bomo glasovali o naslednjem delu, ker gre za finančno uredbo. Tisoč sto osemindvajset je tudi eh, finančna uredba in vi štirideset glasujemo o tem. Glasujemo tudi o tem. In bi 40, torej je naslednji predlog. Lahko rečem, da je to na strani 190 za Evropsko ljudsko stranko. Torej, lahko povem, na kateri strani, ampak upam, da Konstance ne bom zmedla. Uh, torej NV40 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1130 na isti strani, kdo je spodaj, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Potem 1135, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. ITRE 74, kdo je za, proti vzdržani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 one two three that's what we can vote in my view no yeah exactly so one two three in in favor ena dva tri kdo je za proti zdržani sprejeto Uh, proračun, torej odbor za proračun 30, to je, je v istem svežnju, to je identično, torej ni potrebno glasovati. Uh, 1141 je naslednji, na strani 192, 1141 je za, proti, nezdržani, zavrnjeno. 1142 je za, 1142 ne. Ponovno finančna uredba, torej ne glasujemo. Gremo na 1143, kdo je za? Ne vem, samo sekunda, kolegi, da preučimo zadevo. 1148 je naslednji na strani 193. 1148 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tisoč sto petdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Potem pa 1154, ki je identično z nekaterimi drugimi, kdo je za, proti, vzdržani s prijetom. Wait, wait a second, I still, I mean, colleagues have to be 100% sure. So we, we, we've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 Še prej pa kont 31. O tem moramo tudi glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa kont 32. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1173. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1174. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. 1176, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. To je združljivo s kont 33. Tisoč sto sedeminsedemdeset je naslednji. Res je, samo združljiva sta vseeno moramo glasovati. Kon 33, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa gremo na 1100. Uh, eh, ali pa ne, ne vem. Samo sekundo, kolegi. 1177, 1177 glasujemo, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Ne vem, ali ste resni ali se šalite. Mislim, da je prek malo, da bi se začeli že šaliti. What do you mean? I'm sorry. No, no, nothing started. It's okay. So what do we vote now? Okay, so we move to... Nadaljujemo s kont 34. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. ITRE 76. To je pod prejšnjim. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa peš 20 na dnu strani. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa gremo na 1186. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kont 35. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 77, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno potem pa 1188 glasa proti, vzdržani, zavrnjeno. 1189 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 41 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 144 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV 42 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 48 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 145. Ta je, eh, bi bil brezpredmeten, če bi sprejeli 144, ampak ga nismo. Torej, Empel 145. Kdo je za? Vendarle ne. pravite, da ne glasujemo o tem? Dobro, če ste pripričani, da ne, potem ne bomo glasovali. Torej, ta je brezpredmeten. Torej, zdaj nadaljujemo. Nadaljujemo s 1199. Na strani 201 je to. Torej 1199 to je dodatek kompromisa 48. Prejela sem je 1199, da je za proti vzdržani zavrnjeno. Potem je kar nekaj strani brezpredmetnih. Gremo na 1203 na strani 203. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Mislim, da nadaljujemo še pred kompromisom. Imamo predlog 1208. Glasujemo torej o 1208 na strani 204, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 50, kdo je za. Bomo počakali. Joachim Celer želi nekaj povedati, verjetno nemščini. Najlepša hvala predsedujoča pri tem kompromisu sem prej prosil že za ločeno glasovanje, za glasovanje po delih eh, o odstavku 1.b in pa o celotnem tretjem odstavku. Samo formalno gledano, kot sem dejala na začetku, rok za zahteve za ločena in glasovanja in glasovanja po delih je pretekel in zato v tej fazi ne morem sprejeti vaše zahteve. Se upravičujem, veliko je bilo zahtev, ki smo jih morali zavrniti, ker je pač eh, rok potekel. Zato vam ne morem ugoditi. Jaz, yes, Markus Piper. Markus Piper. Ne vem, kdo eh, je pravzaprav sploh vedel, kdaj je ta rok mislim, da nas kot običajnih članov tega odbora niste obvestili o tem, kdaj ta rok poteče in zato mislim, da bi bilo edino pravično, da dopustite ta predlog gospoda Celerja, e, kajti v tem kompromisu gre za varnostne mreže, za kvote, za socialni sklad in podobno. Tu je združenih veliko zelo pomembnih zadev in ne bi bilo prav, da nas silite, da to v celoti zavrnemo ali sprejmemo gospod Hübner, stvar je v vaših rokah. Vi ste tisti, ki boste odločili o tem, ali bomo lahko glasovali po delih ali ne. O tem ne odloča odbor, o tem odločate vi. Najlepša hvala, Konstance Krel. Ja, res prosim, kot je ravno kar jasno povedal eh, Markus Piper, da ta kompromis, ki vsebuje številne raznolike točke za kohezijsko politiko, eh, obravnavamo kot eh, skupen kompromis, ker gre tudi za skupen pogajalski mandat. Eh, nedvomno se bomo v odboru še vrnili na posamezne točke in ponovno odprli razprave tudi po trilogu s svetom, ampak res mislim, da je potrebno o tem kompromisu glasovati kot o celoti, kajti če bomo tukaj zdaj dovolili glasovanje po delih, potem se bo prej ali slej najdel še kakšen kolega, ki bo tudi želel glasovati o enem delčku tukaj ali tam res gre za uravnotežen kompromis, eh, ki ga predlagata oba poročevalca. Uh, yes, No, naj vas opomnim na dejstva. Markus Piper je spraševal, kdaj so bile ali če so sploh bile posredovane informacije eh, o roku. 5. Eh, julija je sekretarjat eh, poslal obvestilo o tem, kdaj so roki za vložitev eh, Eh, roko, to je bil ponedeljek 9. julija ob 18. Torej, očitno eh, ste bili obveščeni, ste na seznamu prejemnikov eh, in torej naj vas samo formalno gledano obvestim, da ste bili obveščeni o roku in zato vaših zahtev nismo, po roku nismo sprijeli. Torej, ni, pre, ni pravično, da bi za vas odstopali od pravila, ki veljajo za vse druge. Gospod Gutmans. Ja, tudi sam podpiram, kar pravi Konstance Krel, da ne bi imeli glasovanja po delih. Izredno težko je bilo sploh eh, zagotoviti ta kompromis. Zakaj ga potrebujemo? Eh, z finančnega vidika bo to pomembno urodje v pogovorih s svetom. Če bomo glede tega razcepljeni, bo zelo težko govoriti o celotnem svežnju kompromis glede najbolj oddaljenih regij, varnostnih mrež in tako dalje. Če bomo tukaj začeli spreminjati strukture, je tako rekoče mogoče, da bi nam uspelo. In zato res prosim, da tukaj ostanemo enotni. Hvala še kak komentar. Joachim? Potem pa prosim, da glasujemo z glasovalno napravo, prosim. No, najverjetneje bi tako ali tako kdo prosil za preverjanje. Lambert? No, obljubim, da se bom vrnil na to, ko bom imel podrobnosti. In sicer tu gre v tem kompromisu, da bi pod sedmo točko uh, morali črtati besedo indikativni, torej indikativno. Torej gre za sedem odstotkov in ne predvidoma. Ja, ampak to je drug kompromis, tu ne sodi sem, ja, ampak vendarle. To je tudi v 50. predlogu. E, tu pri sedmih odstotkih bomo črtali besedo indikativni. Ja, razumem. Torej, to je ustni predlog spremembe. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu sprememb? Mi nasprotujemo uh, dodatnim ustnim predlogom sprememb. Torej, dobro, ne, nasprotujete, torej ustnega predloga spremembe ne bo. Nadaljujemo z glasovanjem, lahko elektronsko preverimo oziroma lahko kar takoj glasujemo elektronsko, da se izognemo težavam. Glasujemo o kompromisu 50 elektronskom. Glasujte, prosim. No, uh, Trije še niste glasovali in eden iz ELS je preveč. Konec glasovanja. Mislim, da niste vsi glasovali, ampak vendar le enainštirideset proti pet, torej sprejeto. Kompromis petdeset je sprejet. Zdaj pa nadaljujemo. Z ena, dva, štiri, šest. To je na strani 216. Torej predlog spremembe 1246. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem je zopet nekaj predlogov brez predmetnih. Ja. Which page? colleague need, need one minute to check. Potrebujemo trenutek, da preverimo. No, no, no, so we, we are preparing to vote ITRE 86 for you to, they are just checking the amendments. Verjetno bomo nadaljevali z ITRE 86, da se zdaj samo preverjamo če bi bil ta predmet, predlog zaradi česar koli brezpredmeten. Sicer pa smo na strani 226. Maybe somebody is faster with finding how. Morda je kdo hitrejši od mene in ve, kako smo glasovali o 1, 2, 3, 1, potem bomo lažje vedeli, kako naprej. No, you, lunch, na vse bomo imeli odmor za kosilo, ne bojte se. No, ne bom vas peljala na kosilo, čeprav bomo prej ali slej verjetno morali proslaviti. Uh, po vsem, kar smo prestali. Glasujemo torej o ITRE 86 na dnu strani 226. Kdo je za? ITRE 86 stran 226. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa je ponovno cel kup brezpredmetnih predlogov in nadaljujemo s kompromisom 51 za, proti vzdržani sprijeto. Potem je zopet predvsej predlogov brezpredmetnih. No, še dobro, da toliko stvari postane brezpredmetnih, ko izglasujemo kompromise. Empel 153 na strani 234, torej Empel 153. Ste našli, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa kont 49, ki je identičen z drugimi, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1300, ne? 1333 je naslednji, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa 1334, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1335, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1336 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 154 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 155, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 52, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. zdaj zopet precej predlogov postane brezpredmetnih. Tisoč tristo enainpetdeset na strani dvesto enainštirideset. Počakajmo trenutek, da boste vsi našli, da ena ni videti prost dovoljna.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 Torej, to je predlog 134 na strani 235, o katerem govorimo. Okay. We have to vote. Which one? Glasovati moramo o 1351. To je na strani 241. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zopet kar nekaj stvari postane brezpredmetnih. In zdaj glasujemo o Empel 195 na, stra, 159, pardon, na strani 246. In pa 159, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. No, ne vem, zakaj so strani eh, drugače označene. Mislim, da bi morali vsi imeti enak dokument kot predsedujoča. Nadaljujemo s 1384 na naslednji strani. 1384 gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem je zopet nekaj stvari brezpredmetnih. 1392. Pri meni je to na strani 250. 1392. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Tisoč štiristo osem na strani dvesto dvainpetdeset pri tistih, ki imate enak dokument kot jaz. Tisoč štiristo osem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 97 je naslednik, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tisoč štiristo sedemnajst na strani dvesto štiriinpetdeset pri meni, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 168, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 1318, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. FEM 56 je identičen prejšnjemu. Empel 173 na strani 256. Empel 173. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 141, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejeta, ampak niste vsi glasovali. Torej še enkrat, 141 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1432, torej 1432 na strani 258. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1433, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 175 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 434, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1436, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kont 50 je brezpredmeten, ker smo sprejeli prejšnjega. Kompromis 53, torej, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1441. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 176. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1447. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj nadaljujemo z ITRE 100 na strani 264. Identičen je s FEM e 57. Torej ITRE 100 na strani 264 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. To smo predstavili v vodni izjavi, o tem ne glasujemo. ITRE 101 spodaj, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kont 51. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zabanjeno. Kompromis 54. Za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 55. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Gremo na 1470 na strani 267. 1470. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 56. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Potem pa gremo na Empel 178. Empel 178 na strani 269. Gre za, proti, zdržani, zavrnjeno. FEM 58 na strani 270. FEM 58 torej, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 102 spodaj, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1488, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 1489, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 1491. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 57. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa je zopet nekaj predlogov brezpredmetnih. Kompromis 58. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Gremo na 1520, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem je zopet vse brezpredmetno. Tisoč petsto štiriinštirideset na strani dvesto enainosemdeset. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjenom. 1546, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1548, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1550, spodaj. Tisoč petsto petdeset vlasa, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1553, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1554, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1557 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1558, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem je zopet vse brezpredmetno. in gremo na 1578, to je na strani 286. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa 193, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 61 za, proti, vzdržani, sprijeto. potem je nekaj spet brezpredmetnih. Fem 61, kdo je za? To je na strani 287. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1590, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa kompromis 62, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Potem je zopet kar nekaj predlogov brezpredmetnih. Sorry, one six to eight, yes, one six to eight. In fe, it... 1628 na strani 295. 3628, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. EMPL 199, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1629, kdo je za, proti, vzdržani, za, sprijeto. 1630 z ustnim predlogom spremembe ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe, ne, torej glasujemo 1630, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1631, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno, Empel 198 za, proti vzdržani zavrnjeno, 1632 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, ITRE 107 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 1633 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 1639 za, proti vzdržani sprejeto, potem naslednji je brezpredmetni. 1635. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Naslednji je brezpredmeten. Tisoč šeststo štirideset, nekoliko niže na strani dvesto osemindevetdeset. Tisoč šeststo štirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno tisoč šeststo enainštirideset. Izvolite. Numbers. Brez mikrofona govornica govori. Se želite, da se vrnem nazaj? Ja, imam težave, ker tolmačenje ne sledi številkam. Zdaj smo pri 1641. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 1642 gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo tran 34 gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1644 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1646 gre za, proti, vzdržani, sprejeto. 1600 Ta je brezpredmeten. Potem pa sledi ITRE 108, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1649 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1650, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1600 in v 51, se upravičujem, pravi predsedoček, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 1652. 1652, glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1654, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1660, kdo je za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. Se nisem zmotila, je bilo zavrnjeno. 1656 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1657 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1661, to je za, proti, zdržani, sprijeto. 1662 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1663 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 148 za, proti vzdržani sprijeto, 1664 za, proti vzdržani zavrnjeno. Empel 200, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 1670, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 1671, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 1672 zavrnjeno, 1673 zavrnjeno zavrnjeno, envi 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. 1676 tu je ustni predlog spremembe, ali kdo nasprotuje temu predlogu, ne, potem glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1679 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti zdržani sprijeto. Kont 52 za proti vzdržani zavrnjeno, kont 53 za proti vzdržani zavrnjeno, kont 54 za proti vzdržani zavrnjeno, 151 za proti vzdržani sprijeto. Zdaj pa moramo malo počasniti. Yeah, it's again financial regulation, so we don't tu gre zopet za finančno uredbo, torej o tem ne bomo glasovali. Zdaj nadaljujemo s 1693 na strani 306. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Naslednji je brezpredmeten. 1698. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 63. Za, proti, vzdržani, sprijeto. potem pa sledi 1719 na strani 309. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa moramo preveriti, kaj se je zgodilo, da vidimo, kje bomo nadaljevali. Samo trenutek. It was rejected, so we vote. One second. Glasujemo, torej od 1721 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1722 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 64 za, proti, vzdržani, sprijeto. 1726 je za, proti, vzdrž... na strani 311 je za, proti, vzdržani, spri... zavrnjeno. I 309 je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Konč 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 1728, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Samo trenutek. Zdaj bomo preskupili nekaj predlogov, ker gre za finančno uredbo. So which page we move to which page? 314. We move to page 314 and the uh, Nadaljujemo na strani 314, 1747, na strani 314, predlog gospe Manesko. Samo trenutek, da najdete, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kont 58 za, proti, vzdržani, sprijeto. 1751, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1752 za, proti, vzdržani, sprijeto zavrnjeno. 1755, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 205, empel 205, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 157, kdo je za, proti. Se upravičujem, nisem videla rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. gremo na 1766, gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1768 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Empel 207, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konc 59, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konc 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Konc 61, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa gremo na Empl 208, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. En, uh, 1782, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno in pri 209, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno in pri 210, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 1787, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kund 62, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 1790, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. I tristo deset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, konc 63, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1798, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1795, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1796 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1802 za, proti, vzdržani, sprejeto. 160, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Ta je brezpredmeten 161, gre za, proti vzdržani sprejeto, 162 za, proti vzdržani sprejeto, 163 za, proti vzdržani sprejeto, 164 za, proti vzdržani sprejeto, 165 za, proti vzdržani sprejeto. Kont 64, gre za, proti vzdržani zavrnjeno, FEM 63. Kont 64, torej za, proti, zdržani, zavrnjeno. Še fem 63. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa imamo eno glasovanje o e, celotnem skupnem strateškem okviru, to je priloga ena, to je celosten kompromis, o tem glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj gremo torej na prilogo ena, 1807. Ali eh, nadaljujemo? Dobro.

Dear colleagues, so we go because. Ja, tu smo imeli kompromisni dogovor in gremo zato naprej na 1808 na strani 324 v moji različici. Preveriti je potrebno, trenutek potrebujemo. There's a lot of checking here.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 glede na to, da je potrebno veliko preverjanja glede tega, kako smo glasovali v prejšnjih predlogih, bi bilo bolje, da zdaj naredimo pauzo. Kolegi bodo vmes vse pripravili in zato bomo potem lahko kasneje glasovali hitreje. Nadaljujemo torej točno ob treh in najlepša hvala za vse, kar smo upravili doslej.